Okay, dear colleagues, I would like to start our meeting. Uh, uh, welcome, good afternoon. Drage kolegice in kolegi, rad bi začel z našim sestankom. E, spremimo dnevni red. Hvala lepa. Imam nekaj napovedi. E, dogovor e, z Norveško o DDV-ju. Tu nismo imeli nobenih e, predlogov sprememb. E, Eh, in zaradi tega tu ne bo nobene razprave o predlogih sprememb in zaradi tega bomo jutri neposredno eh, glasovali. Eh, potem 26. marca smo imeli sestanek koordinatorjev, poročilo na lasno pobudo poročilo o konkurenci EBIN poročilo, tu je bilo tudi zaprošeno odstopanje od odločitev z eh, 15. marca, zato da Ekon lahko pripravi eh, tudi mnenje o vseh treh temah, torej vsekakor smo pripravili eh, mnenje o bančni uniji. Potem naslednji koraki dialog s svetom o evroskupini e, in vloga e, parlamenta pri imenovanjih za ECB. E, tu gre zlasti za naslednjega predsednika, potem Brexit. Dogovorili smo se za delavno metodo v zvezi z Brexitom in tudi glede sestanka, ki ga bomo imeli jutri. V zvezi tudi eh, s poročilom gospoda Hejsa. Koordinatori so menili, da je pomembno, da eh, dosu, dosežemo doslednost eh, med parlamentom in ekonom. Eh, potem javne predstavitve, osnutek eh, programov eh, predstavitve o DTV-ju 22. aprila je eh, potrjen, potem prodajanje finančnih proizvodov. Poseben sestanek bo za avtorje študije. 19. junija bo predstavitev, tu bodo sodelovali tudi Italija, Francija, EU pa eh, komisija obisk ekona in delegacije. Eh, tu ni bilo nobenih eh, komentarjev. V ZDA obisk Washingtona bo vključen v osnutek programa ekonomsko upravljanje. Prosili bomo za vse, kar potrebujemo za dodatni sestanek, eh, za monetarni dialog z eh, Marijom Dragijem. Koordinatori so se tudi dogovorili eh, za nadaljevanje dela po decembrskem svežnju. Koordinatori so se tudi dogovorili, da bodo povabili na eh, sestanek eh, skupine o bančni uniji. To bo eh, sestanek za zaprtimi vrati in določeni nacionalni nadzorniki, ki so, bodo tudi sodelovali na sestanku. Bodoče študije oddelku za politiko s pričo zaključka eh, parlamentarnega mandata smo se dogovorili, da zaprosimo samo za eno eh, študijo. Eh, in peticije, dogovorjeno je bilo, da ni potrebno nadaljno eh, delo glede peticij. Eh, 56-2017 in 429-2070, potem predloge za resolucije, eh, ne bo follow-upa za B8131-2018 o sodelovalnem gospodarstvu, eh, potem pa še prošnja FAMINI. Koordinatori so se eh, dogovorili, da bodo v skladu s pravilom 55 zahtevali Eh, da eh, bo eh, del za INI odštet od FAM. Potem pa tudi ni bilo nobenih ugovorov glede časovnega razporeda in formata za sestanke s finančnim odborom, s Bundesfagom in skupnim sestankom z EMPLAM o poročilih za posamezne države Eh, potem pa trialogi GNI, eh, trialog, eh, ki je bil 10. aprila. Tu smo dosegli začasni dogovor. Potem odbor bodo ponovno konsultirali v skladu s pravilom 69F poslovnika. Mi še vedno čakamo na formalno potrditev dogovora v svetu. E, uredba ECN plus 17. E, aprila 2018 e, smo imeli prvi trialog, tri institucije so se dogovorile za koledar in za porazdelitev med političnimi in tehničnimi členi. Večino tem, ki smo jih odprli, nismo obravnavali do konca, nismo dosegli dogovora. Naslednji eh, trialog bo 14. maja eh, in 30. Eh, maja. Vmes pa bomo opravili pripravljalno delo. Sedaj pa je treba še potrditi zapisnike sej 19. in 20. marca, 26. in 27. marca, 9. aprila 2018. Če nimate nobenih komentarjev, so zapisniki sprejeti. In potem pa točka pet, odnosi med EU eh, e in tretjimi državami glede eh, regulacije in nadzora finančnih storitev. Poročevalec je Brian Hayes. Gospod Hayes je predložil osnutek poročila, o katerem bomo eh, razpravljali takoj, ko ga predstavi. Prosim, gospod Hayes, beseda je vaša. Hvala lepa. Eh, gospod eh, predsednik. Mislim, da je to zelo pomembno poročilo in to je tudi zelo pomembna pobuda zaradi dveh razlogov. In sicer eh, februarja lani je komisija objavila pomemben pregled odločanja o enakovrednosti na finančnem področju in Na samem začetku ste povedali, da je treba upoštevati kontekst Brexita. To želim tudi jaz izpostaviti. Ne glede na naš eh, pristop, moramo zagotoviti usklajenost eh, med parlamentom eh, in cilji po gajan, ki pač potekajo ob tem. Tu je treba za, poskrbeti za usklajenost. To je naše osnovno načelo na samem začetku. Upam, da se bomo dogovorili. Cilj tega poročila je. Eh, da si horizontalno ogledamo eh, postopke o enakovrednosti. Tu se seveda zastavlja cela vrsta vprašanj, ali so ti postopki primerni, ali jih lahko izboljšamo, ali celoten sistem odločanja o enakovrednosti eh, popravimo, da bomo tu imeli ustrezno odgovornost in odgovoren pristop. Sedanji okvir za enakovrednost moramo bistveno izboljšati. Mi nimamo pravega okvira za enakovrednost. Eh, odločitve o enakovrednosti se sprejemajo od primera do primera in so različne eh, od eh, dosjeja do dosjeja. Torej nimamo ene zakonodaje, ki bi bila namenjena samo eh, eh, enakovrednosti. Mi eh, potrebujemo standardizacijo teh postopkov, potrebujemo večjo preglednost, doslednost pri odločanju o enakovrednosti pri različnih dosjejih. Treba je tudi povedati v kontekstu obravnavanja tega vprašanja v parlamentu, ali je enakovrednost, odločanje o enakovrednosti dejansko najbolj primeren instrument eh, za eh, sodelovanje s tretjimi državami. Tu gre namreč za eh, enostranski instrument, kjer EU daje tretjim državam in njihovim institucijam dostop do našega trga. Tu ne gre za reciprociteto. In tu se sprašujem, ali ne bi Eh, to eh, raje vzpostavili sistem vzajemnega dostopa. Seveda bi bilo to težje. To je res. Imeli bi pa jasne prednosti za institucije EU, eh, e kot tudi za institucije tretjih držav. Odločitve o enakovrednosti nimajo pač neposrednih eh, prednosti za institucije EU. Seveda je koristno, ker se zagotavlja večja konkurenca, boljši pretoki kapitala. Eh, mi lahko tudi zahtevamo spoštovanje eh, mednarodnih standardov, s tem se zmanjšuje sistemsko tveganje. To so seveda prednosti, ki jih prinaša odločanje o enakovrednosti. In tu se sprejmajo Eh, akti, eh, izvedbeni akti. Eh, tu se seveda sprašujemo, ali gre tu za tehnične ali za politične odločitve. V letu 2017 je za Švico komisija sprejela odločitev, kjer je povedala, da je tu odločitev omejena na 12 mesecev in da se pozneje upošteva tudi uh, rezultate pogajanj o vzajemnem dostopu. Tu se jaz sprašujem, ali je to politična odločitev. Eh, tu parlament nikakor ni sodeloval pri sprejemanju odločitve. Kot je Burkhard Bals omenil, bi pri odločanju o enakovrednosti morali odločati z delegiranimi akti tu gre za odnose s tretjimi državami in uh, zaradi tega je tu tudi nek politični element in to moramo priznati. In zaradi tega mora tudi parlament eh, potrjevati sedanje uh, eh, trgovinske dogovore. In parlament bi moral tudi sodelovati pri odločanju o enakovrednosti. Uh, potem pa tudi uh, predlagam. Uh, Eh, izboljšanje sprejemanja odločitev. Enakovrednost eh, naj bi se eh, določala za tri leta. Nadzor naj se opravlja tako, da se zagotovi, da tretje države spoštujejo dogovor o enakovrednosti in potrebujemo jasne eh, eh, tudi postopke za sprejemanje odločitve o enakovrednosti, za začasno prenehanje eh, veljave in za preklic teh odločitev. Treba je zagotavljati mednarodne standarde in evropske za finančne storitve eh, potrebujemo dosledne eh, pristope za to, da eh, zagotovimo čim večjo eh, finančno stabilnost eh, in regulativne posege. Eh, eh, Eh, smo že govorili o občutljivosti tega vprašanja, o tem, da je treba upoštevati brexit. Veselim se sodelovanja s poročevalci v senci, zato da bomo pač eh, skupaj eh, določili, kam želimo v prihodnje in kakšne rezultate si želimo. Hvala lepa, Jonas Fernandez, SND. Najlepša hvala, gospod predsednik. To poročilo je izredno pomembno, kot tudi nujno potrebno, kot je že omenil gospod poročevalec. Vendar pa je nemogoče ločiti razpravo o tem poročilu in pogajanja o izstopu zrunega kraljestva iz Evropske unije. V kakršnem koli drugem trenutku bi bila ta razprava bolj tehnične narave kot eh, politične narave. Šlo bi za to, kako bi uskladili različne postopke za odobravanje enakovrednosti, kako bi lahko določili merila za enakovrednost in kako bi potem te spremembe unesli v zakonodajo, v direktive in tako dalje. Brexit pa tukaj prevladuje v vseh teh razpravah. Tako da smo s tem unesli tudi politično razpravo v razpravo, ki bi bila drugače bolj tehnična. Zato ne moremo zanikati pomembnosti te razprave v ključnem trenutku. Evropski parlament mora tako odobriti stališča pogoj, pogajalcev in dati podporo Evropskega parlamenta. Tajming je res odličen, osnutek poročila je zelo dober, zato bi rad čestital gospodu poročevalcu. Še posebej zaradi tega, ker je tukaj izpostavil vrsto načel in vrednot, na katerih bi temeljil ta sistem enakovrednosti. In še posebej moramo povdariti pomembnost eh, tega področja v pogajanji Združenem kraljestvu. Ne vidimo pa glavnega namena poročila, poročevalca v tem poročilu, zato bomo vložili nekaj predlogov sprememb. Sistem enakovrednosti mora biti centraliziran v katerem um, je nujno vzajemno priznavanje. Peti odstavek se nam ne zdi najboljši, tudi osmi ne, kajti um, sistem enakovrednosti mora biti vključen v zakonodaje in v vseh načelih in regulaciji, finančni regulaciji Evropske unije. za popolno enakovrednost, ne samo za jemno priznavanje, mora biti to zapisano v zakonodaji. V 17. členu govorimo o avtomatičnem sistemu za odobritev enakovrednosti. Upam, da do tega ne bo prišlo. In če sem prav razumel, do tega ne bo prišlo, kaj ti poročevalec eh, zagotavlja sodelovanje Evropskega parlamenta pri odobritvi enakovrednosti. In tudi v 19. odstavku ni najbolj eh, jasna vloga evropskih regulatorjev, EPE in tudi drugih. In ni najbolj jasno, kakšna je vloga nacionalnih eh, nadzornih organov, kot je to zapisano v 20. členu. Sicer je to pravi trenutek za razpravo o tem poročilu. Poročilo je povezano s pogajanji o brexitu, zato je pomembno, da To tudi povdarimo v tem poročilu. Potem pa imamo tudi nekaj vsebinskih vprašanj, o katerih želimo nadaljevati s pogajanji v eh, tem odboru. Evropska unija ima že sisteme eh, za dodeljevanje enakovrednosti in regulacijo in upam, da bomo vsem lahko to nadaljevali tudi v okviru Brexit. Najlepša hvala, Peter Ježek. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, pozdravljam osnotek poročila našega poročevalca. Izpostavlja celo vrsto pomembnih vprašanj, ki jih moramo upoštevati ne zgolj tu v tem eh, parlamentu, temveč tudi v komisiji in drugot. V zadnjih letih eh, smo se soočali eh, s številnimi izzivi in tako bo tudi v prihodnje. Eh, to bo vplivalo na naš pristop do tretjih držav na področju finančnih storitev. Sedaj se pogajamo uh, o uh, uh, izstopu iz Evropske unije uh, za največji finančni center znotraj EU. Um, v uh, fazi uh, številnih izzivov moramo upoštevati, da moramo čim bolje uh, poslovati s tretjimi državami, ki niso v naši jurisdikciji. Mi imamo različne pristope k zagotavljanju enakovrednosti, naprimer olajševanje čezmejnega poslovanja zagotavljanja eh, dostopa do največjega notranjega trga eh, na svetu. Mi pa smo edina eh, jurisdikcija po svetu, ki predvideva odločanje o enakovrednosti. Vendar pristop ni holističen, celovit, temveč tu delamo kos za kosom. Eh, v idealnem svetu eh, bi se morali vprašati, kako naj bo to odločanje bolj dosledno, bolj demokratično, eh, odgovorno in kako bomo preprečili odločanje po kratko ročnih političnih samovoljnih pristopih mednarodno sodelovanje je eh, bistvenega pomena in če imamo globalni okvir harmoniziran, eh, zagotavljamo tudi eh, čezmeno spoštovanje standardov. Mi eh, omogočamo eh, tretjim državam, da poslujejo eh, v Evropski uniji in zaradi tega eh, moramo seveda eh, uh, imeti tudi tesne stike z njihovimi domačimi uh, organizacijami. Se pravi, mi omogočamo poslovanje v EU, hkrati pa uporabljamo uh, mehke uh, pritiske uh, za to, da se regulativno zagotovi usklajevanje s temi uh, državami. Torej, mi moramo tu zagotavljati, da imamo pravi pristop. Hvala lepa. Filip Lamberts. Dobar dan, gospod eh, predsednik, nisem pripravljen in zaradi tega ne bom komentiral. Opravičujem se, vendar nisem informiral eh, in ne bom zgubljal vašega časa in zaradi tega eh, vam bom raje pisno poslal svoje prispevke, zato da ne bi govoril neumnosti. Videl sem pač nekaj takega na plenarnem zasedanju prejšnji teden in zaradi tega sem postal bolj plah kolegi iz GUE. Niso tukaj, EFTD. Boste govorili za EFTD? Ne. No, tu je pač čas predviden za EFTD. Torej, ne smete diskriminirati eh, Londona in Združenega kraljestva. Eh, občutljivi, uh, uh, morate delati z občutkom. Ne dopuščamo vaših eh, predsotkov, ker izkoriščamo svojo demokratično pravico do odhoda in izstopa iz EU. V vašem interesu mora biti, da poslujete z nami. V končni fazi smo mi bančniki Evrope. Tega ne smete pozabiti. No, predlagam da to upoštevate. Mislim, da sem v preteklosti v zvezi s tem dosti povedal in ni treba, da se ponavljam. Hvala lepa. FTD, I, so INF. E INF e e še? Je tu gospod Mono? Ne? Potem pa uh, prosta razprava. Pervonš Perez. Hvala lepa, gospod predsednik. S tem eh, poročilom na lasno pobudo vstopamo v razpravo o zakonodaji eh, glede nadzora. Prvo izmenjavo smo imeli po objavi sporočila komisije februarja 2017 imeli smo uh, razpravo z generalnim direktorjem o tem režimu enakovrednosti. Strinjam se s poročevalcem, da eh, režim, sistem odločanja o enakovrednosti mora biti prilagojen eh, novemu kontekstu s pričo uh, izstopa Združenega kraljostva. Sicer pa eh, se s poročevalcem prav nič ne eh, strinjava. On pravi, da uh, sistem odločanja o enakovrednosti ni ustrezen. Uh, vendar, to je izhodišče. Vse druge misli so lahko različne. Uh, Eh, eh, poročevalec predlaga sistem, eh, kjer bi EU imela veliko zahtev na področju nadzora nad institucijami iz tretjih držav. To je en uh, pristop, vendar fit for purpose, uh, uh, ki ga predlaga poročevalec, ne ustreza prav nič temu. E, razumela sem poročevalca tako, da želi e, raje režim vzajemnega priznavanja. Eh, tu je veliko tveganje za nas. Eh, Mi dva imava pač različen pristop. Poročevalec predlaga ne, da bi eh, tu pripravljali dobro evropsko zakonodajo, temveč, da bi evropsko uh, zakonodajo prilagajali in uh, omilili uh, tako, da ustreza mednarodnim razmeram. O tem se dosti razpravlja. Uh, če upoštevam, uh, odkot prihaja uh, naš poročevalec, je to vprašanje zanj uh, kritično, vendar To ni edina država, na katero bo Brexit močno vplival in verjamem, da moramo izhajati iz dodane vrednosti, ki jo predstavlja evropska zakonodaja. Eh, mi moramo upoštevati, eh, da želimo doseči situacijo pravičnega obravnavanja. To pomeni, da evropska podjetja ne smejo priti eh, v slabši položaj zaradi novih določb, treba je upoštevati evropski interes. In zaradi tega obžalujem, da poročevalec ne omenja uh, vprašanja bodočih eh, delegacij ne uh, omenja vloge evropskih agencij, kajti evropske agencije lahko igrajo določeno vlogo pri sistemu enakovrednosti, lahko torej ta sistem prilagodimo tako, da bo fit for purpose, da bo pač prilagojen namenu. Seveda je treba zagotoviti eh, preglednost. Eh, naš odbor je pripravljen pripraviti stališča, eh, ki bodo omogočala, da bomo bolj vključeni v odločanje. Februarja 2017 smo imeli razpravo in ne želimo biti nosilec neke politične arbitraže. Če eh, nočemo eh, politično samovoljnih eh, odločitev, moramo prilagoditi se danji sistem odločanja o enakovrednosti. Treba je natančno eh, Eh, določiti zakonodajo, ki jo moramo primerjati. Eh, torej, kot rečeno, tu imamo številne pomembne elemente. Strinjam se s poročevalcem, da želimo doseči situacijo, ki je v interesu Evropske unije, vendar eh, odstavki 5, 8, 9, 15, 17, 20, 23 v osnotku poročila. Te točke je treba precej spremeniti, če ne napisati popolnoma na novo. Moli Scott Kato. Najlepša hvala in eh, prosim, da mi jo prostite, če se eh, gledam z vidika Brexita. Malce se bojim, da bo londonsko finančno središče poseglo na notranji trg in povzročilo veliko zmedo. Eh, Zato bi rada zagotovila, da tega tveganja ni. Jasno je, da izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije pomeni spremembe na notranjem eh, trgu. Ne vem pa, kaj s tem nameravamo. Predvidevamo, da bo prišlo do deregulacije v Združenem kraljestvu in da bo zaradi tega prišlo do zmede ali ne vemo, kako bo Brexit eh, vplival na našo zakonodajo in še izdanje enakovrednosti. Mednarodno sodelovanje bi lahko potekalo na višji ravni na podlagi sporazumov in dvostranskih sporazumov s tretjimi državami v kakšnem okviru bi to potekalo, poročevalec meni, da bi ti odnosi potekalo, potekali dvostransko, namesto da bi mi zahtevali visoke standarde in pričakovali, da se nam drugi pridružijo. Potem še pomankanje transparentnosti v postopkih in poseben zakonodajni regulatorni okvir, seveda, če ne bo prišlo do pritiska lobijev in spodkopavanja kakršnikoli način. In še deseti člen tukaj piše, da morajo biti med. Eh, narodni sporozumi, objektivni sorodni pregajeni tveganjem, ter jih je treba sprejeti v najboljšem interesu njenih državljanov in seveda tudi notranjega trga, kar je v interesu naših državljanov, vendar pa bi, tako kot tukaj piše, to pomenilo, da bi državljani izgubili možnosti financiranja in za upravljanje svojih dejavnosti. To je zelo pomembno. Pomembno je, da jasno zapišemo, da zagovarjamo delovanje notranjega trga, da je to najpomembneje in da morajo sporazumi biti dvostranski ki odnos in potekati dvostransko in da se moramo vsi prizadevati za to, da bi dosegli najboljše možne sporozume. Najlepša hvala. Vi ste že imeli besedo. No. I just want to no. Oh, I. I, I can't believe it. Yeah, M- Mr. Coburn. Gospod Coburn. You first. You are not using the microphone. Brez mikrofona govorite. I give you the floor. Besedo dobite, ko vam jo podelim. Če bo še čas na koncu, boste dobili besedo. Imeli ste že svojo priložnost. Je v redu? Upam, da se boste tako tudi odločili, gospod predsednik. Preden damo besedo komisiji, bi tudi sam rad dodal nekaj pomembnih točk. Zelo pomembno je in tudi dobro, da poročevalec želi izboljšati postopke um, enakovrednosti in oh, dobritev enakovrednosti. Torej, obstaja soglasje glede tega in dobro je, da Evropski parlament tudi prispeva pri oblikovanju različnih elementov. Rad bi pa podaril naslednji. Ne začenjamo od vsega začetka. Podariti je namreč tudi treba, da s predlogom o, v okviru e-miru s eh, centralnimi, nacionalnimi, nasprotnimi strankami že predlagamo posebne, potre, posebne podobne postopke in da ne začenjamo od začetka, da bi morali še izpiliti ta predlog, tudi sam delam na tem. In delam ravno na področju CNS-ju in Možno je, da bo Evropski parlament deloval v skladu s prvotnim predlogom. Ne gre samo za sodelovanje med komisijo in parlamentom, ampak tudi znotraj Evropskega parlamenta. Torej, kot prvo in drugič. Ne vem, če je prišlo do nesporazuma, to tudi ni namen um, poročevalca, kjer govorimo o vzajemnih priznavanjih in da to poteka na obeh straneh, gospod Barnier ima prav tudi v primeru Brexita, da nimamo pravila vzajemnega priznavanja, priznavanja te, tega v Evropi ne poznamo, v Evropski uniji ne poznamo. Torej, imamo seveda potni list, kar pa velja za notranji trg, poleg tega pa imamo mednarodne sporazume za dajčne olajšave. Nimamo pa vzajemnega preznavanja. In verjetno te odločitve enakovrednosti ne pomenijo vzajemnega priznavanja. In, um, tega verjetno tudi poročalec ne želi dejati. Gre za enostransko odločitev. To temeli na postopkih, na objektivnih merilih. Našim sogovornikom damo tudi priložnost, da sodelujejo v tem postopku. Ne gre za naključno odločanje o teh enakovrednosti, vendar pa gre za enostransko odločitev.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 moramo pregledati vse odločitve, ki nimajo gotovosti, nimajo transparentnosti. Če pa gre za sistem, ki deluje, ko se pogovarjamo z našimi sogovorniki v ZDA, pravijo, prosim va, prosimo vas, ne spreminjajte vsega, pogovorimo se najprej. Seveda moramo vse izboljšati in pregledati zaradi Brexita, vendar pa bi predlagal, da smo malce manj radikalni in kritični do tega, kar je imamo v tem trenutku. Vloga nacionalnih nadzornih organov je ključnega pomena in to sedaj imamo na notrnem trgu. Želimo si, da bi nacionalni nadzorni organi naša pravila in predpise izvali dosledno. In to je tudi vloga ISS. Ne samo za spodbujanje sodelovanja, ampak tudi za usklajevanje nadzora. Zagotoviti je treba, da imamo enotno izvanje evropske zakonodaje. To bi bilo treba tukaj vključiti kot eh, koncept. Uh, in v okviru nadzora že izvajamo analizo možnih posledic Brexita in pravčemo, kako lahko odpravljamo vrzeli in pomakljivosti in kako tudi spremeniti pravilnik, naprimer, kot to sedaj delamo za naložbena podjetja, samo kot primere. Prepričan sem, da bo naša pogajalska skupina to upoštevala, ko bo pripravljala končno besedilo in kompromisne predloge. Gospod Coburn in potem še komisija. Malce sem bil šokiran zaradi tega, kar je dejala gospa Scott Keto. Izvoljena je bila kot britanska poslanka, ki naj bi zagovarjala britanske interese, ne pa evropske interese, interese evropskega sistema, projekta, ki ga podpira, kot se zdi, to me zelo skrbi. Ne želi, da bi londonski siti eh, dobil kakršnekoli prednosti, da bi dobili pozitiven izid pogajanj. Treba je vedeti, da pri tej celotni zadevi gre za korist projekta, ne pa evropskih državljanov. Gre za interese evropskega projekta. Ni pa tukaj nič za ničesar za evropske državljane. Ehm, Velika Britanija ima ogromno sredstev, imamo londonski siti finančno sredstvo, kar nam daje veliko prednost. Torej, eh, bojite se, da bo prišlo do hudih posledic, če izstopi Združeno kraljestvo. Tudi Čehi, Mačari, konč, eh, končno tudi Francija. Mm, bojite se, kaj se bo zgodilo, če vse skupaj propade. Tukaj gre za interese projekta. Pri Veliki Britaniji pa gre za dosti več. Ne moram verjeti, da gospa Scott tako meni ne bi smela biti tukaj. Verjetno se zavedate tega, da evropski poslanci tukaj zastopi, zastopajo državljane Evropske unije, ne posameznih držav. Moli, izvolite. Lahko odgovorim na to, kar je dejal gospod Coburn v zvezi s tem, kar sem dejala. Moč Evropske unije je dobra za evropske državljane in tukaj zastopam interese evropejcev, in kar je dobro za vse nas. Ne vem, zakaj ne bi mogla tukaj delati oboje, zastopati vseh. Dobro je, če imamo močno zakonodajo in da zagovarjamo notranji trg in to tukaj počnem. Najlepša hvala. Sedaj pa je z nami predstavnik komisije, gospod Sabina. Najlepša hvala. Rad bi podal tri pripombe. Prvič, osnutek poročila ne upošteva vseh predlogov z leta 2017, ESA, prospektusa, referenčnih vrednosti in tako dalje. Drugič, glede vzajemnosti. enakovrednosti kaže na to, da veliko krat lahko dosežemo vzajemna priznavanja na več področjih, če to poteka pod nadzorom. Torej, ne drži, da bi e, vzajemno priznavanje, vzajemne sisteme lahko dosegli samo z mednarodnimi sporazumi. Leta 2017 smo to že um, storili na področju prodajanja kupovanja vrednostnih papirjev v ZDA in tako dalje. Pogajanja potekajo tudi Švico na podlagi izvajanja in uveljavljanja zakonodaje. Zato ne pomeni da bi takšne odločitve bile sprijete v krajšem času. Še poročevalec, najlepša hvala, gospod predsednik, rad bi se zahvalil vsem kolegom za prispevke in odgovoril na vprašanja in pripombe. In ne morem skrivati, da prihajam z Irske. Seveda se tega zelo dobro zavedam in vseh težav zaradi brexita želimo dati podporo odboru in pa prihodnosti. Ne gre za sebične interese ali za strateško dejanje kakršnekoli eh, države članice. Omenili ste, da ne morem biti objektiven zaradi tega, ker sem irec. Zato sem želel razjasniti. In imamo vprašanje, to ustreza namenu ta sistem ustreza svojemu namenu, torej zastavil samo vprašanje na samem začetku. Sam ne predlagam novega radikalnega okvira, kot so nekateri dejali, mogoče se moramo drugače izraziti. Tukaj predlagam, da prilagodimo to, kar imamo, za to, da bi dobili več parlamentarnega nadzora, ne so odločenja, s tem se strinjamo vsi. Zagotoviti moramo, da so postopki jasni za vse, za, za tiste, ki izdajajo prošnje in za vse udeležene. Treba je zagotoviti tudi dober mehanizem na koncu. Tega sedaj nimamo v tem trenutku. Zato mislim, da je zelo pomembno, da dobimo parlamentarni nadzor nad odločitvami, ki so sprejete. Ne, da mi sprejemamo eh, odločitve, ampak da jih nadziramo. Mislim, da bi to pomagalo vsem tretjim državam v odnosih z nami. Glede vzajemnega priznavanja. Znotraj Evropske unije imamo režim potnih listov. Tega nihče ne more dobiti zunaj Evropske unije to je naše, zaradi integriranega finančnega trga. Če niste član Evropske unije, tega nimate. Imamo pa tudi sistem enakovrednosti. In tukaj preučujemo, kako lahko to izboljšamo. Imamo pa primere vzajemnega priznavanja, ki smo jih sprejeli. Naprimer, na več področjih, kot so zavarovalnice, po zavarovanja ZDA, naprimer, to je samo zgled za vzajemno priznavanje. In to smo upoštevali, ko smo razpravljali o trgovinskem sporazumu in zato smo predvidevali poglavje o finančnih zadevah. V petem odstavku sem to omenil in strinjam se z gospodom Fernandezem, da je to treba spremeniti. Ne gre za radikalno spremembo regulacije, ki jo imamo, ampak da ta okvir okrepimo in mislim, da si moramo za to vsi prizadevati. In še vprašanje ESAS proti NSA in gre za vprašanje, ki ga vsi dobro poznamo, kako lahko zagotovite to ravnovesje. v skladu s postopki, ki potekajo znotraj nacionalnih nadzornih organov, je postopek, ki odloča o končnem izidu. Mogoče lahko to spremenimo in zagotovimo drugačno ravnovesje in porazdelimo moč na več strani. Rad bi se zahvalil vsem kolegom, ki so dejali, da je poročilo uravnoteženo in da delamo na podlagi tega proračuna ne želim, da bi to poročilo postalo protivtež za obstoječa pogajanja o brexitu. To moram jasno izpostaviti, vendar pa želim več transparentnosti pri sprejemanju odločitev in pri vlogi Evropskega parlamenta v prihodnosti. Mislim, da ni sprejemljivo, da lahko sprejemamo odločitve o tretjih državah brez parlamentarnega nadzora in brez jasno sprejetih kriterijev. Na podlagi poročila komisije lanskega leta mislim, da lahko to dosežemo. Gospod predsednik, zelo se že veselim sodelovanja s kolegi in upam, da bomo dosegli veliko večino in podporo za to poročilo. Najlepša hvala. Se opravičujem, gospod predsednik. Rad bi se opravičil v imenu gospoda Foxa, ki je poročevalec v Senci. Tukaj imam uh, njegov prispevek. Se zahvaljujem. Tega nismo vedeli, zaprosili pa bomo za kopijo. Torej, Rok za vložitev predlogov sprememb je naslednji četrtek. Obravnava bo in, predlogov sprememb bo 28. maja, v odboru EKON bomo glasovali 18. in 19. junija, na plan zasednjo pa brevno septembra. S tem je razprava zaključena, jutri začnemo ob 11. zjutraj. Najlepša hvala.